on je prvi postavil tiste glavne ideale, ideale, ki so še danes glavne ideale vseh državljanov Evropske unije, to je mir, svoboda. Hvala. Ja, herzlichen... Hvala lepa, gospod predsednik komisije Barozo. Sedaj pa Ribeiro in Castro glede poslovnika. Prosite, glede dnevnega reda. Hvala lepa.